in takoj, ko bo podpredsednik Timmermans zasedal svoje mesto, bo podal tudi izjavo. Prosim. Herr Kommissar, Sie haben das Wort. Herr Kommissar, prosim, beseda je vaša let me say uh, how important uh, impact assessment is for this commission. naj povem uh, kako pomembna je ta ocena za komisijo kajti potrebujemo rezultate glede rasti glede delovnih mest ne smemo preveč obremenovati, državlja, obremenovati državljanov z nepotrebno birokracijo in potrebno je storiti vse da je možno izkoristiti možnosti gospodarstva in in eh, kot eh, eh, institucije, komisija, Evropski parlament in svet, po mojem, so, imajo vsak svojo odgovornost pri sprejemanju ustrezne zakonodaje, ki naj uresničuje cilje, ki so zastavljeni, nič več in nič manj kot to. In zato je tako, je tako pomembno tudi ocenjevati učinke, tu je še možno izboljšanje, eh, tako v načinu, kako to poteka eh, v komisiji in kako poteka to delo. Hkrati pa sem prepričan, gospod predsedujoči, da eh, tako mi kot parlament, kot svet morajo narediti vse, da ta to izboljšanje poteka stalno, eh, kajti eh, začne se s predlogi, zakonodajnimi predlogi, potem pa, eh, ko pride do rezultatov, pa vemo, da na koncu pravzaprav ni nujno, da vse odraža začetek teh predlogov in Evropski parlament dela na tem, vendar potrebno je izboljšati stvari zlasti v tem pogledu, da je te ocene na vseh treh ravneh potrebno neprestano izboljševati in eh, jih eh, spremljati. Potrebno je imeti jasno vizijo glede ocene učinka in z vidika tega, kar smo se odločili narediti in da zagotovimo, da dejansko dosežemo tisto, kar je bilo eh, zastavljeno in eh, nič več kot to obstaja zlasti pomemben interes, da se pri tem pomaga majhnim in srednjim podjetjem, da lahko izkoristijo obstoječe možnosti. In v stikih, ki sem jih že imel s odgovornimi organi glede ocenjevanja učinkov po državah, so mi jasno pokazali, da ostranjevanje nepotrebnih birokratskih ovir za eh, majhna in srednja podjetja podjetja lahko odigra ključno ulogo z vidika generiranja rasti in eh, ustvarjanja eh, delovnih eh, mest. In ostranjevanje, naprimer, teh ovir, naprimer za peke ali mesarje, to lahko pomeni deset odstotkov razlike ko bodo lahko naprimer najeli eh, dodatno osebo ali pa se znašli v položaju, ko bodo enostavno morali prenehati svojo dejavnostjo. To je tisto, kar po mojem lahko pripelje do zelo velikih eh, eh, dosežkov, kajti če pomagamo tem podjetjem, bomo pomagali tudi delovnim mestom. In naj vas spomnim, da 85 odstotkov delovnih mest v zasebnem sektorju so delovna mesta v majhnih in srednjih podjetjih. Na to bi vas želel spomniti. In če premostimo oziroma odstranimo določene birokratske eh, in upravne ovire, eh, lahko zelo veliko naredimo in neposredno prispevamo eh, k ustvarjanju več delovnih mest v Evropski uniji. In zato se resnično zauzemam. Pripravljen sem, da tudi prevzamem glede tega svojo odgovornost pred vami vendar pa v zvezi s tem potrebujem vašo pomoč brezupno potrebujem vašo eh, pomoč, kaj ti tega kot komisija ne moremo narediti sami. Torej, kot parlament in eh, mislim, da komisija in parlament skupaj lahko prepričata svet, da se tudi loti tega vprašanja, kaj ti do sedaj pravzaprav svet, milo rečeno, ni bil ravno glede tega zelo eh, dejaven, medtem ko parlament in komisija močno želita uresničiti te cilje. Hvala lepa. Hvala lepa za to izjavo. E, sedaj pa bomo prešli na seznam uh, govornikov in prvi govornik je e, kolega Piber. Hvala lepa predsedojoči, podpredsednik komisije. MSPI, mala, srednje velika podjetja so za nas pomembna. To je hrtenica gospodarstva in ne smemo jih preveč obremeniti z birokracijo v vsakem političnem govoru na to opozarjamo in tudi vaš govor, gospod Tis, je bil tak govor, imel pa je nekaj več sebine in pogleda naprej. Pozvali ste Evropski parlament, da resnično začnemo z delom, da tudi jaz vas pozivam, da začnemo resnično z delom, kar danes. Postavil pa bi vprašanje, kar se notranje direktive tiče glede ocene učinka. Zakaj tukaj nimamo več obvezojočega testa za MSP-je? Zakaj ni več tako natančno zapisano, kako bi naj ocena učinka potekala in zakaj imajo generalni direktori veliko več manevrskega prostora, ko se odločajo, ali bo izvedena ocena učinka ali ne. To so konkretna vprašanja. Radi pa bi komisijo resnično pozvali, da bi ta test za MSP-je spet naredili obvezojoč in da bi oceno učinka resnično vzeli resno. Podprite našo pobudo. Štojbreva skupina, ki se je borila proti biokraciji, je opravila dobro delo, vendar pa sedaj moramo podpirati njihovo delo. Češka, Nizozemska, Velika Britanija, tudi v Nemčiji imamo neodvisne organe, ki ocenjujejo učinke in birokracijske učinke nacionalne zakonodaje. Zakaj ne bi to imeli tudi na evropski ravni? To bi bila ocena učinka, ki je neodvisna od komisije, kar se tiče zakonodajnih predlogov. Seveda ne bomo nadomeščali dela komisije, tudi ne želimo prezemati pravic za pobude, ne želimo posegati v to. Želimo pa si odločen, odločnega organa strokovnjakov za oceno učinka. Ljudem in podjetjem moramo dokazati, da Evropska unija želi doseči cilje, da ni preveč ambiciozna in bomo tako ukrepili verodostojnost. Hvala lepa. Naj vas spomnim, da tudi časa ne smemo presegati. Sedaj pa Viktor Negresko, socialisti in demokrati. Minuta. Unei politici publice este esențială pentru a ne asigura de eficiență ocena učinka javnih politik je bistvenega pomena eh, in sicer je potrebno to razdelati podrobno, poiskati nove načine za uresničevanje teh eh, ciljev. In eh, namen je tudi razumeti bistvo politike. Potrebujemo ustrezne pokazatelje in različni Akteri morajo vedeti, zakaj je potrebno izvajati e, politike. Zato je potrebno pritegniti evropejce k temu. Razumeti morajo, zakaj so določene odločitve sprejete v Bruslju. Potrebno je znati to državljanom razložiti. Sicer pa ti ukrepi ne smejo pomeniti, da bodo ljudje imeli občutek, da se odločitve sprejemajo za zaprtimi vrati. Hvala lepa. Ta ocena učinkov je zelo pomembna. Hvala. Hvala lepa. Naj bom jasen. Vsi se morate držati odmerjenega časa, ki ste ga dobili od politične skupine. Ni pošteno, tolmače, do tolmačev, da v eni minuti natrpate toliko, da je to nemogoče pretolmačiti. Torej, prosim, držite se časa in, in govorite tako, da se bo to dalo pretolmačiti. Hvala lepa. Tako, sedaj pa Marija Znotis, EKR. Dve minuti. Eh, Hvala lepa. Ocena učinka evropske zakonodaje je zelo pomembna dejavnost. Najprej se mora to odvijati v politiki, kajti komisija mora najprej pregledati in zagotoviti, da se spoštujejo pravila subsidijarnosti. To je prednostna naloga, ki je povezana tudi s pooblastili Evropske unije. Zaščita pristojnosti v državah članicah. To je prva stvar, ki bi jo morala komisija preiskovati. In potem nadalje, spoštovanje temeljnih svoboščin. To moramo tudi zelo podrobno pregledati, kajti to so vprašanja, ki imajo veliko posledic. In potem nadalje, govorili smo že o vprašanju MSP-jev. To je potrebno tudi resno obravnavati. V Grčiji, naprimer, kjer imamo memorandum, ni nobene ocene učinka ne gospodarskega, ne družbenega. Tisoče ljudi je brezposelnih, živijo v revščini. In komisija je pravzaprav tudi del trojke. Ogromno podjetij je bankrotiralo promet se je znižal, znižal za 75 odstotkov, dolgov ne morejo odplačevati in zelo veliko podjetij zamuja s plačili. Če bi imeli oceno učinka že prej, bi morda prišli do drugačnih rezultatov. Kaj pa tehnološki razvoj in rast? Tudi to moramo oceniti, kajti brez tega ne bo napredka. Seveda moramo to storiti tako pri komisiji, kot tudi v Evropskem parlamentu. Hvala vorbildliche. Hvala lepa. Vzorno ste se držali časa. Sedaj pa Pavel Telička, dve minuti. Alde, prosim. Uh, Predsedujoči, podpredsednik, v zadnjih treh letih smo pričakovali več od zakonodaje. Želeli smo si ve, manj administrativnega bremena, pa ga imamo več. Želeli smo si bolj enostavne, imamo pa manj enostavno zakonodajo. Nismo dosledni in v bistvu si nalagamo več bremena, več bremena za podjetja, za državljane, kot bi morali. Moramo si zadati torej boljše cilje. Zato je pametna zakonodaja za me zelo pomembna. Delal sem v javni upravi, veliko pa sem se pogovarjal tudi s podjetji in če se pogovarjate z njimi, potem vam bodo običajno dejali, da so to ključna vprašanja. Strinjam se s podpredsednikom. Za 10 do 15 odstotkov bi lahko zmanjšali investitivno breme. In to pomeni, da bi imeli eno odstotno višjo gospodarsko rast, kot to imamo danes. To je pomembno vprašanje za rast in za zaposlovanje. Torej. Ne gre pa samo za vprašanje za komisijo. Komisija lahko pomaga, vendar pa svet je tisti, ki bi moral storiti več. Tudi Evropski parlament je že nekaj storil, pa bi moral storiti več. Mislim, da je to vprašanje za medinstitucionalni sporazum za prihodnost. Rad bi torej videl oceno učinka kot ključno vprašanje pri pripravi boljše zakonodaje. Rad bi to videl izvedeno na neodvisen način, na strokoven način, strokovnjaki. Rad bi videl, kar se da visoko neodvisnost, rad bi, da bi podpredsednik nadzoroval vse te dejavnosti. Prav tako bi si rad zadal finančne cilje, morda je to zelo ambiciozno, vendar pa vemo, da je to delovalo drugot še prav posebno v nekaterih državah članicah in v ZDA. Ko sem se pogovarjal s podpredsednikom, bi imel nekatere podobne vprašanja kot gospod Piper, tako da jih ne bom ponavljal. Naj pa povem, da so ambicije podpredsednika opogumljajoče, sodelovali bomo, podpirali vas bomo, želimo pa si otipljivega rezultata, ne pa tako, kot je bilo v zadnjih desetih letih. Hvala. Hvala lepa. Naslednji Reinhard Bütikofer, zeleni minuto in pol mikrofon. Naj skušam oblikovati v minuto in pol tri enostavne misli. Prvič, paziti moramo, da bo agenda za boljšo zakonodajo točno to, da ne bo to neka nova agenda za deregulacijo. Če si ogledam, kar je Business Europe danes priporočil, to z boljšo zakonodajo nima opravka, to je uničenje prihodnih možnosti za naše gospodarstvo z deregulacijo. In v povezavi s tem je pomembno tudi, da imamo oceno učinka in da je to vseoključujoč instrument, da tukaj ne spreminjamo dnevnega reda. Moramo upoštevati stroške, pa tudi prednosti zakonodaje. Upoštevati moramo tudi to, kateri novi trgi lahko nastanejo. Vse to mora biti povezano. Drugič, ta skupina strokovnjakov, odbor Štojbre, je nekaj, kjer ne smemo oklevati, moramo delati zelo natančno. Naj opozorim, da so predstavniki potrošnikov, okoljskih interesov in drugi v Štojbrovi skupini se distancirali od teh predlogov. Poskrbeti moramo za to, da se o tem skrbno pogovorimo. Ne potrebujemo birokratskega velikana za de birokratizacijo. Potrebno je delovati racionalno. In tretjič, zadnje, nevarno bi bilo, če bi mikropodjetja popolnoma izuzeli iz zakonodaje, kot si to želijo nekateri v parlamentu. Celo Eurochambers to zavrača. Tega ne smemo storiti. Eh, Hvala lepa, gospod Bütikofer. Sedaj pa samostojni poslanec Dominik Martin, minuto in pol.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 Gospod predsedujoči, dragi kolegi, pozdravimo lahko opravljeno delo eh, glede vsakršne take zakonodajnega eh, predloga. Tu so prednosti, pa tudi slabosti eh, politik. Potreben je natančen pregled in preučitev teh rezultatov. In lobiji so zelo številni, pa tudi učinkoviti lahko ugotovimo. Eh, vendar pa je tu tudi vprašanje finančnih vprašanj. In eh, kot lahko se vprašamo, kakšni so rezultati tega dela. Nobene rasti, dezindustrializacija, eh, tudi, tudi brezposelnost, ki je endemična brezposelnost na področju. Kmetijstva, naprimer, ni vse v redu, eh, korupcija, ki se pojavlja vse posod in negotovost rasti, izguba vrednosti in tako dalje. Jasno je potrebno povedati, da lahko vsaka analiza pomaga eh, izboljšati zadeva, ne more pa eh, tega rešiti. Eh, kolegi komisarjev potem predlog sveta, o tem pa glasuje parlament. Tako to poteka. Gospod predsedujoči, dragi kolegi, podskati je potrebno, kje so napake. Hvala lepa. Naslednji Mihal Boni, minuta in pol. panie przewodniczący w ożywieniu gospod predsedujoči hvala lepa MSP lahko odigrajo pomembno vlogo za oživitev gospodarstva. Prav tako lahko uporabimo digitalne instrumente za boljši dostop do zagona rasti in ustvarjanja delovnih mest. Vendar pa nadaljna administrativna bremena ne smejo izključevati ocen učinka in vpliva na MSP-je. Zato potrebujemo preglednost postopkov ocen učinka, potrebno si je ogledati bremena za MSP-je in skušati opredeliti, funkcije neodvisnega organa, ki bi bil vključen v postopek. Kaj pomeni neodvisnost? To pomeni, da bi imeli kakovost zunanjih strokovnjakov, ki bi jih imenoval tudi parlament v sodelovanju s komisijo. To moramo storiti skupaj. Komisija, države članice in parlament. Parlament je pomemben, ker lahko podpira vse obsegajoče rešitve in imamo lahko dobre strokovnjake v tem neodvisnem organu. Prav tako lahko tako ukrepimo zmanjševanje birokratskega bremena za države članice. Potrebujemo pa voljo in dobro izvajanje. Izboljšati moramo pogoje za MSP-je in uvesti moramo bolj enostavno zakonodajo za gospodarstvo. McIntyre, minuta. Hvala lepa, predsedujoči. Resnično pozdravljam pripombe gospoda Timmermansa danes. Zdi se, da razume pomen in verjamem vam na besedo. Ocena učinka je del priprave boljše zakonodaje in izniževanje stroškov za MSP je ključnega pomena za rast in ustvarjanje delovnih mest. Potrebujemo regulativni okvir, ki bo krepil inovacije, delovna mesta, ki za katero so potrebne določene sposobnosti in okrepiti našo vlogo na globalnem trgu. Seveda ne moramo vsega urejati po enem ozorcu. Veliko je različnih poti do prave rešitve. MSPI morajo izkoristiti tudi enoto za oceno učinkov, ki jo imamo v Evropskem parlamentu. Iti pa moramo še dlje. dlje. Komisijo bi rada prosila, da naj objavijo oceno učinka ko gre za posvetovanje, da naj bodo objavljeni tudi konkretni cili in konkretne izjeme za mikropodjetje. Hvala lepa. Dobar večer, kolegice in kolegi. Na vrsti gospa Vikström za minuto. Komisar Timmermans, de me gledje, sem jo konstatirat. Komisar Timmermans, z velikim veseljem ugotavljam, da se osredotočite predvsem na kakovost zakonodaje. Z vami se strinjajo imamo tudi mi. To je pomembno za državljane in tudi za podjetje. Potrebujemo bolj učinkovito zakonodajo. Mislim, da bi morali zakonodajo tudi bolj učinkovito izvajati. V parlamentu se glede tega vsi strinjamo, ne glede na to, iz katere politične stranke prihajamo. Po našem mnenju so ocene učinka zelo pomembne. Sama sem tudi članica odbora za peticije v parlamentu. Mi vemo, kako stvari delujejo, vemo, kje stvari ne delujejo. Mi smo tisti, ki bi lahko tudi opredelili področja, kjer bi državljani lahko zahtevali več. Mislim, da bi morali ponuditi konkretno pomoč pri izvajanju dela, pri izvajanju politik. Pomembno je, da se pri politikah opravi tudi ocena učinka in morebitnih posledic. Upam, da bodo vsi kolegi podprli ta predlog. Hvala. Hvala lepa, gospa Kapl za minuto. Danke, Frau Präsidentin. Hvala lepa, predsedojoča. Gospod komisar Timmermans, podpredsednik, danes ste v vodoma upozorili na to, kako pomembno je izvajati dobre postopke ocene učinka za rast in razvoj v Evropi. Upozorili ste, da so MSP-ji motor te rasti in zaposlovanja. Tukaj se lahko z vami strinjam. Evropa ima več kot 20 tisoč MSP-jev. To je zelo pomembno za Evropo. To je 99,8 odstotkov vseh podjetij v Evropi in več kot 90 milijonov zaposlenih dela v teh podjetjih. To pomeni več kot dve tretjine vseh zaposlenih v zasebnem sektorju so zaposleni v sektorju MSP-jev. Zato je zelo pomembno, da je zakonodaja in postopek ocene učinka, osredotočen na MSP-je. Podpiram prispeve gospoda Piperja, da bi spet uvedli obvezojoče teste za MSP-je v oceno učinkov, kot nasplošno tudi vse zakonodajne predloge. Najprej moramo pomisliti na najmanjše. To bi bilo dobro za podjetja. Hvala, spoštovana kolegica. Čas se vam je iztekel. Na vrsti je kolegica Sandr za minuto in pol. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Gospod komisar. 75 odstotkov evropskih državljanov meni, da je v Evropi preveč birokracije, da je preveč standardov, preveč zakonov, s tem se ruši verodostojnost Evropske unije in njenih institucij. Majhna in srednje velika podjetja, ki predstavljajo 99 odstotkov, 89 odstotkov evropskih podjetij, tudi potrjujejo to tezo stroški, ki jih nalagamo z novo zakonodajo, so za MSP je desetkrat večji od tistih, ki jih nosijo velika podjetja. Predvsem je pomembno, po mojem, to, da bi evropska zakonodaja bila prilagojena MSP-jem. Opraviti bi morali tudi preizkus zakonodaje za MSP-je. Ta test zaenkrat ni dovolj pogosto izvajan, za manj kot polovico novih zakonodajnih aktov se ga opravi. Danes govorimo o smernicah Komisije za oceno učinka in v teh smernicah se ta predlog o opravljanju testa sploh ne omenja. Zaenkrat velja akt o malih in srednje velikih podjetjih. Vse, ki jih to zadeva, pa je prizadelo predvsem to, da jih komisija ne posluša, posamezna združanja, zbornice in tako naprej pravijo, da bi morali sprejeti ustrezno zakonodajo, ki bo naklonjena MSP-jem. Hvala. Hvala lepa, gospa Kalas. Če. Hvala lepa, predsedujoča. Mala podjetja so ključna za evropsko gospodarsko rast, to vemo. Vendar pa jim moramo življenje olajšati, da bodo lahko cvetela. Ocena učinka je ključnega pomena za to, da zagotovimo, da bodo zakoni ustrezni in da bodo delovali za velika, pa tudi mala podjetja. Kar se tiče skupine strokovnjakov komisije, pa je trenutni strošek za MSP, je, da izpolnjuje zakonodajo, lahko desetkrat višji kot za večja podjetja. To se ne bi smelo dogajati. Komisija se mora postaviti v kožo majhnih podjetij, ki veliko krat nimajo ne časa, ne sredstev, da izvede vse postopke. Zato bi resnično rada vedela, kateri ukrepi so predvideni za to, da bomo

Hvala lepa. Žal nisem slišala tolmačenja. V nekem drugem jeziku je bilo. Donc, si voulez, 30 euh, ah Bil je bolj komentar kot vprašanje. Lahko se odzovete v 30 sekundah. Naslednje dobi besedo gospod Gombuš za minuto in pol gospa predsedujoča gospod timmermans rad bi poudaril predvsem to da msp-ji potrebujejo ustrezno oceno učinka evropske zakonodaje in komisija bi morala to storiti. Pred tremi leti je katalonska vlada sprejela tri zakonodajne akte zato, da bi se zmanjšala birokracija, ki jo poznamo v evropski uniji predvsem tista, ki zadeva MSP-je. Namreč MSP-ji so tisti, ki se najbolj pogosto soočajo s težavami pri prilagajanju novim zakonodajnim in administrativnim zahtevam. In MSP-ji pravzaprav zaposlujejo 70 odstotkov delavcev v Evropski uniji. Zato je res nujno pomembno predvsem to, da upoštevamo načelo, da je treba razmišljati najprej majhno. Poštevati je treba akt o malih podjetjih. MSP-ji so resnično gonilo evropskega gospodarstva. 99,8 odstotkov podjetij v Španiji predstavlja MSP, -ji. oni ustvarjajo delovna mesta in bogatstvo. In dejavnost MSP je tista, na katere bi se morali osredotočiti s svojimi politikami. Komisija bi morala redno pripravljati smernice za oceno učinka, jih popravljati, zlasti pa odpravljati napake, če se pojavijo. V tem kontekstu bi morali biti bolj ambiciozni, sprejeti bi morali bolj učinkovite smernice, ki bi dejansko pomagale pri poenostavljanju evropske zakonodaje, zato da bi bila ta tudi bolj učinkovita, s tem bi spodbudili rast za poslovanje in tako naprej. Hvala lepa, gospa predsedujoča, hvala lepa, gospodu komisarju. Hvala lepa, gospod Štefanec, za minuto in pol. Ďakujem pekne. Rozhodnutia na európskej úrovni ovplyvňujú viac než 500 miliónov našich obyvateľov, preto naozaj je... Hvala lepa. Pol miliarda ľudí živí v Európskej únii, zato je seveda potrebno, poznati posledice in vpliv na naše odločitve. Zelo pomembno je imeti ustrezne postopke glede na ocene učinka. Tri točke bi rad izpostavil. Menimo, da je prednostna naloga številka ena, da ustvarjamo delovna mesta. Vse, kar počnemo, mora temeljiti na tem. In to vključuje tudi sveda posledice za MSP-je, ki so največji zaposlovalec. Drugič, Evropska komisija je prepoznala deset prednostnih področji in moramo seveda poznati, poznati posledice za podjetja. Ti kriteriji si ne smejo nasprotovati, ne smejo biti protiproduktivni, morajo biti ravno nasprotno, dopolnjujoči in se povezovati. In ne nazadnje, tretjič, bi rad izpostavil ključno vlogo Evropskega parlamenta kot edinega izvoljenega organa na evropski ravni in veselim se sodelovanja z Evropsko komisijo pri postopku ocene učinka. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa Pavnova, za minuto in pol. Uvaženi... Hvala lepa, spoštovani gospod komisar. Pogosto govorimo o tem, kako lahko izboljšamo poslovno okolje in kako lahko pomaga, pomagamo podjetjem zagotoviti rast. Financiranje je eno ključnih vprašanj, s katerimi se soočajo MSPI. Potrebno je zmanjševati administrativno breme. To je tudi eno od prednostnih vprašanj nove komisije. Komisija bo želela pripraviti boljšo zakonodajo na evropski ravni. Čestitke za to za vaš zanimiv govor, gospod podpredsednik. Potem pa načelo, da so najpomembnejši najmanjši, to je pomembno in pa tudi obvezojoč test za MSP-je pri oceni učinka. MSP-ji živijo v pogojih zelo težke konkurence, tako da je lahko že vsako zmanjšanje administrativnega plemena, ključno za njih. Nove smernice pa ne vključujejo testa za MSP. -je. Tega ne razumem. To bi moral biti obvezojoč element pri oceni učinka. Hvala lepa, gospa, da ste se držali dodeljenega časa. Imamo pa vprašanje v okviru modrega kartona, če ga sprejmete. Gospa Grapini? Ne, ne bom ga sprejela prav, kako želite. Gospod Lavriju, minuto in pol imate. Hvala lepa, gospa predsedojoča. No, tudi sam se bom skušal držati dodeljenega časa za govor. No, Evropska komisija nam je danes posredovala kar nekaj informacij v zvezi z oceno učinka. In na podlagi teh informacij lahko tudi pridemo do zaključka, da naj bi ocena učinka pomagala pri sprejemanju boljše zakonodaje na evropski ravni. To je ključnega pomena, če želimo natančno opredeliti cilje in ukrepe, ki jih sprejemajo institucije za doseganje teh ciljev. Države članice bi se morale zavedati, kakšne posledice nosi evropska zakonodaja v vsakodnevnem življenju državljanov pozorni moramo biti in previdni, da ne bomo sprejemali preveč obremenjujoče zakonodaje, ki bi škodila svobodi gibanja in združevanja. Zato bi Evropska komisija morala predvsem videti to, da je včasih zakonodaja premalo fleksibilna. Včasih se mi zdi, da ste nekoliko slepi glede tega. Izogniti bi se morali temu, da bi nekega dne sprejemali ocene učinka, oceni učinka, ocen učinka, če sem neko, nekoliko šalil. Hvala lepa. Sedaj pa začenjamo s postopkom. Pritegnite pozornost predsedujoče, gospa Šujca. Hvala vam lepo. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Ja, slišali smo, da 85 odstotkov vseh podjetij v Evropi predstavljajo MSP, da so MSP zelo pomembni, da so hrbtenica evropskega gospodarstva. Gospod Timmermans, Povedali ste, kakšne ambice imate, to je lepo slišati. Pravite, da potrebujete našo podporo, lahko vam povem, da boste dobili. Imam pa eno vprašanje, če lahko na, prosim, odgovorite. Rekli ste, da je treba spostaviti neodvisni organ, ki bi zagotavljal verodostojno zakonodaje. Ampak saj imamo na voljo že vaš portfelj, vašo funkcijo, kar pomeni, da pravzaprav podvajamo delo v tem vidiku ali res potrebujemo nekoga, ki bi nadziral Evropsko komisijo. Odpraviti je treba vse upravne ovire in potem ne bomo potrebovali niti ocene učinka, če bodo zakonodajni akti enostavni, če se jih bo dalo enostavno izvati. Zakaj bi potem v tem primeru potrebovali tak neodvisni organ? Hvala. Hvala lepa, gospod Kaputo, za minuto. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Ocena učinka se upravlja zato, da se preveri morebiten vpliv zakonodaje Evropske unije na gospodarstvo in državljanje. Ampak pogosto pride pri ocenah učinka do precejšnjih protoslovij. Veliki ziv, s katerim se sooča nova komisija, je ta, kako oblikovati mehanizme za oceno učinka, ki bodo neodvisni od političnih želja. Kako bodo ti mehanizmi za pripravo ocene učinka temeljili zgolj na znanstvenih dejstvih. Namreč pogosto smo v Evropi upoštevali oceno učinka tudi pri izjemno tehničnih vprašanjih. Zato potrebujemo nov sistem za zbiranje dokazov znotraj Evropske komisije, tako da ne bodo posredovane samo informacije in dokazi, ki so politično obarvani. Predvsem pa bi morali na znanstveni podlagi oceniti učinek evropske zakonodaje. Želimo si, da bi zakonodajni akti bili učinkoviti, pregledni in smotrni. Hvala. Lepa. Hvala lepa. Gospod Polčak, ki že nestrpno čaka na besedo. Pet minuta. Predsedkinje, eh, važeni pane mm, komisar. Najlepša hvala. Gospa predsedujoča, gospod komisar, tudi sam bi rad izpostavil, da je to področje tisto, za katerega se zelo zanimam. Sem namreč odvetnik, pravnik in vem, da na milijone državljanov od nas zahteva, da sprejmemo kakovostno zakonodajo. Presenečen sem bil, ko je komisija predlagala zamenjavo trenutno veljavne zakonodaje. Ta predlog namreč ni bil dopolnjen z prevodom spremenjenega besedila, kar pomeni, da ne moremo primerjati obstoječega besedila s tem, ki ga na novo predlagate. To se mora definitivno spremeniti. Prav tako se mi zdi, da bi morali oceniti učinek pravila subsidijarnosti zlasti v luči veljavnosti Lizbonske pogodbe in pravil, ki so povezana s pravicami parlamenta. Hvala lepa, gospod Frejra, za minuto. Dobrigad, Hvala lepa, gospa predsedujoča, gospod komisar. Morda ste sem prišli zato, da bi nam povedali, na kakšen način nameravate zagotoviti večjo verodostojnost ocen učinka, ki jih pripravlja komisija, da morda ste želeli predstaviti tudi novo podlago, na podlagi katere bi lahko bile te ocene učinka bolj verodostojne. Ampak bojim se, da so ocene učinka še vedno pripravljene pred, pod prevelikim vplivom lobijev kar pomeni, da so tudi zakonodajni akti nekoliko vprašljivi, ali služijo lobijem ali MSP-jem. Vi pravite, da želite pomagati MSP-jem, dejstvo pa je, da spodbujete revščino posod po Evropski uniji. Zlasti na portugalskem so MSP-ji utrpeli veliko škodo zaradi trojke. Liberalizacija ključnih sektorjev gospodarstva je bila tista, zaradi katere so MSP-ji postali žrtve monopolov. Hvala. No, Hvala lepa. Sedaj pa gospod Timmermans. Merci, Hvala lepa, gospa predsedujoča. Najprej bi vam rad povedal, da cenim tolmačem, kajti govorci govorijo tako hitro, da sem res navdušen nad delom, ki ga tolmači opravljajo. Drugo, Naj odpravim kakršen koli nesporazum. Ocena učinka na MSP je, je del komisijine ocene učinka. Je del in bo ostal del ocene učinka. Sam bi si želel to zgolj izboljšati. Mislim, da trenutne ocene učinka na MSP niso dovolj dobre. Pojasniti je treba, kako stvari delujejo. Službe komisije, ki pripravljajo zakonodajne akte, so odgovorne za pripravo oceno učinka. In oceno učinka potem pregleda odbor za oceno učinka. Nekje 45 odstotkov ocen, ki so jih predložili odboru, so poslali nazaj, ker niso bile dovolj dobre in jih je bilo treba pregledati. Tako da sem prepričan, da bi službe komisije morale upravljati boljše delo, predvsem, ko gre za upoštevanje ocen učinka pri pripravi zakonodajnih aktov. Mi trenutno spreminjamo smernice za to, da bomo upravljali boljše delo. In vaš prispevek danes večer je meni zelo pomemben, cenim ga, kajti sedaj vem, kaj lahko še vključim v razpravo za to, da bomo pripravili boljše smernice. Domneva, da ocena učinka ne bo upravljena za MSP-je, je neutemeljena, ne potrjujejo niti dejstva nekje 93 odstotkov predlogov so dopolnjena s celovito ali delno oceno učinka za MSP-je. Sam tudi verjamem, da bi lahko izboljšali delovanje odbora za oceno učinka. Namreč ljudje, ki sedijo v tem odboru, bi morali biti bolj številčni, predvsem pa bi morali biti v odboru tisti, ki so neodvisni, ki imajo izkušnje, ki so pripravljeni delovati jasno, odkrito, celo brutalno, iskreno in so pripravljeni komisiji tudi povedati, če dela ne upravlja dovolj dobro. Moj namen je predvsem ta, da se preveri članstvo v odboru za oceno učinka. Nekateri ste rekli, da bi bilo bolje, da se ta odbor odpravi, ampak meni se zdi bolje, da ostane znotraj komisije. Pomembno je, da se ocenijo predlogi zakonodajnih aktov, preden jih mi kot komisija pošljemo svetu in parlamentu. Odbor za oceno učinka bi naprimer lahko upravljal pregled nad celotnimi zakonodajnimi predlogi. Potem bi se mi pogovorili s parlamentom, pa tudi s svetom, v smislu, kaj bi lahko ostali dve instituciji še dopolnili. Ocena učinka je namenjena temu, da se preveri, kakšen je odstavljen učinek zakonodaje na družbo širše gledano. Ne gre zgolj za to, da se preveri, ali je zakonodajnjak dobro spisan, ampak se preveri tudi gospodarski učinek, socialni učinek, okoljski učinek zakonodaje. Vse to je izjemno pomembno, če želimo sprejemati boljšo zakonodajo. Gospod Telička je prej rekel, da bi morda morali zapisati tudi finančne cilje. Ampak Če se lahko omejim na oceno učinka z vidika boljše zakonodaje, tudi kolega Butikofer se je skliceval na to. Sprejemanje boljše zakonodaje ne pomeni deregulacije, to ne pomeni nujno manj zakonodaje. Sprejemanje boljše zakonodaje lahko pomeni, na primer, da nadomestimo 28 nacionalnih zakonodaj in regulativ z eno evropsko zakonodajo. Lahko pa to tudi pomeni, da se Evropska unija vzdrži tega, da sprejme zakonodajni akt ali zakonodajo v primeru, da so razlike med državami članicami tako velike, da bi sprejetje zakonodajnega akta na evropski ravni zgolj povzročil zmedo in preveč obremenil predvsem MSP-je. Tako da bi sam zauzel resnično strogo racionalen pristop do tega vprašanja. Tu ne gre za ideološko ali strankarsko vprašanje, tu gre za povsem racionalno vprašanje, kako lahko dosežemo cilje, predvsem cilje trajnostne rasti v Evropi, ne da bi pri tem neprimerno in preveč obremenili državljane in podjetja. To je moj ključni cilj v naslednjih petih letih. Poleg tega verjamem, da bi morali pregledati obstoječo zakonodajo. Pri tem nismo bili ravno najbolj uspešni kot Evropska unija v zadnjem obdobju. Gospod Telička je povsem upravičeno izpostavil ta problem. Sam sem se zauzel za to, da bi s parlamentom oblikoval dialog, v okviru katerega bi se pogovorili o tem, kako naj odpravimo zastarelo zakonodajo ali tisto zakonodajo, ki nam ne omogoča več, da dosežemo cilj, za katerega smo to zakonodajo spisali. Strinjam se z vami, da bi morali najprej razmišljati majhno. Popolnoma se strinjam, ne zgolj zaradi tega, ker je v Evropski uniji toliko MSP-jev, temveč zato, ker bomo z nudenjem pomoči MSP-jev dosegli veliko več, celostno gledano, kot če bi pomagali zgolj posameznim velikim podjetjem. Če MSP-jem pomagamo pri odpravljanju teh težav, ki jih imajo, lahko hitreje dosežemo boljše rezultate. Ampak občutek imam, da karkoli smo storili do sedaj na evropski ravni, MSP-ji še vedno nimajo občutka, da jim breme oduzemamo. MSP imajo občutek, kar ste nekateri upravičeno izpostavili, da Evropska unija zgolj nalaga breme na njihova pleča. Zato bi se morali zelo dobro zavedati tega občutka, ki vlada v evropski družbi in bi morali storiti nekaj za to, da se to odpravi. Vsi skupaj bi morali to storiti, komisija in parlament. Če pozamem, gospa predsedujoča, MSP-ji bodo zagotovo ostali del ocene učinka. Strinjam se, da bi morali pripravljati boljše ocene učinka, kot smo jih v zadnjih nekaj letih. Res je, da je to del boljšega sprejemanja zakonodaje. To delo bo zelo zapleteno, ampak nujno potrebno za rast Evropske unije. In da, komisija je strogo predana temu, da bodo vsi deležniki, še posebej Evropski parlament, lahko izrazili svoje mnenje in sodelovali pri oblikovanju. Upam, da se bo to odrazilo tudi v smernicah, ki bo komisija kmalo pripravila. Hvala. Hvala lepa, gospod komisar. Razprava je s tem zaključena. Glasovanje bo potekalo v četrtek. Sedaj pa še zadnja točka na dnevnem redu. Enominutni govori. Začenjamo za gospodom Hejsom za eno minuto. Thank you.